da se usedete. We start voting. Začeli bomo s glasovanjem. Yes, please. Yeah. Mr. Odi. Ja, Gospod Ojde, beseda je vaša. Vprašanje v zvezi s poslovnikom. Gospod predsednik, rad bi spregovoril eh, na podlagi eh, členov 146 in 148 našega eh, pravilnika. Gre za večjezičnost v Evropskem parlamentu. Resolucija o delu Evropske komisije Eh, in mnogi predlogi sprememb eh, do 12.40 niso bili prevedeni v francoščino. To pomeni kršitev pravil eh, o večjezičnosti v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. To bomo upoštevali v prihodnje in poskušali bomo uh, biti pozorni v prihodnje, tako da boste pravočasno dobili prevod. Sedaj bomo glasovali v skladu s poistavnim postopkom poročilo gospod Böge o uporabi instrumenta prilagodljivosti. E, glasujemo. E, glasujemo s kvalificirano večino, tri petine. E, poimensko glasovanje začnimo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprejeto. Čestitam gospodu Bögeju, našemu poročevalcu, in zahvaljujem se vam za vas trud, eh, ko ste pripravljali ta dokument. Sedaj bomo glasovali o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za finančno leto 2011. Eh, predlog spremembe ena. Poimensko glasovanje začnimo. Odpiram glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. E, po projekt popravki numer 21. Glasovanje. E, predlog spremembe 21. Poimensko glasovanje. Začnimo z glasovanjem. Če vsi glasovali? Ste vsi glasovali? E, glasovanje je končano. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11 po imensko glasovanje začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? E, končujemo. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14 po imensko glasujemo. Začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Gospod Šulc želi besedo v zvezi s to točko. Prosim, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik. V zvezi z številko 13 podajam naslednjo izjavo za našo poslansko skupino. E, to je predlog kolega Gjurana Ferana e, in mi tega nismo ponovno predložili, ampak poslanska skupina zelenih je e, z 40 podpisi ta predlog ponovno uložila. Pri tem predlogu se bomo vzdržali. Eh, dosegli smo razumevanje pri zelenih, eh, absolutno smo enakega mnenja, vendar pa smo načelno rekli, da kot poslanska skupina ne bomo vlagali novih predlogov, zato se bomo zdržali. Vendar pa želim izredno povedati, eh, da podpiramo točko obdavčevanja finančnih transakcij in upam, da nas bodo kolegi v naslednjih dnevih pri tem podprli. Hvala lepa, sedaj pa k glasovanju. Predlog spremembe 13. Poimensko glasovanje začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. Gospe in gospodje, eh, sedaj smo prišli do pomembnega trenutka, Evropski parlament je zavrnil vse predloge sprememb uh, v zvezi z uh, eh, stališčem sveta eh, in predlogom splošnega proračuna za leto 2011 v drugem odstavku v predlogu resolucije, o kateri bomo vsak čas glasovali, bomo črtali stavek v spremenjeni različici ko bomo torej glasovali o proračunu za leto 2011. Stvari namreč nismo spremenili, ker smo zavrnili vse predloge sprememb, ki so bili predlagani. Sedaj eh, glasujemo o resoluciji, eh, ki eh, jo lahko seveda spremenite, če to želite, med glasovanjem. Postopkovno vprašanje. Gospa Enčejevska, postopkovno vprašanje. Podničoncu, uvažam, že naleži še koležat. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da sem kolegom in kolegicam dolžna eh, razlago. Govorili smo o spremembah eh, eh projekta, ki ga je predložil eh, svet. Eh, to je identično s mnenjem proračunskega odbora, ki smo ga sprejeli prejšnji teden. To je to, kar smo sprejeli po devetih mesecih pogajanj. In to priložnost bi rada izrabila, da se zahvalim vsem iz parlamentarnih odborov. Hvala lepa vsem poročevalcem, hvala za zaupanje, ki ste mi ga pokazali kajti sedaj dejansko lahko sprejmemo proračun za leto 2011 in lahko ga začnemo izvajati od januarja naslednjega leta naprej. Dobro, gospe in gospodje, sprejeli smo uh, proračun brez uh, predlogov sprememb. Vsi predlogi sprememb so bili zavrnjene. Sedaj pa glasujemo o resoluciji. Uh, torej, eh, in potem glasujemo o um, poročilu gospe Ječejevske, gre za predlog proračuna eh, za 2011, vsi deli. Predloga spremem 2 in 4 po delih. Prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? E, preverili bomo z elektronskim glasovanjem. Začnimo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavarnjeno. E, eh, predlog spremembe 1. Za, proti, vzdržani. Preveriti moramo. Začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? E, končano glasovanje. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Pr proti. Eh, vzdržani, spet moramo preveriti. Elektronsko preverjanje. Začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. Sedaj pa. Eh, glasujemo v besedilu v celoti, se pravi eh, predlog resolucije, poimensko glasovanje, začnimo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprejeto. Besedilo smo sprejeli. Čavem, čavem pogratulovač obidvu spra... Čestitam obema poročevalcema, gospe Ječejevski in gospe Trüpel. Sedaj pa dajem besedo svetu. Prosim, beseda je vaša. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, eh, sedaj ste potrdili predlog eh, sveta brez slogov eh, sprememb in vesel sem našega soglasja glede proračuna za leto 2011.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 Torej, gospe in gospodje, prosim, da prisluhnite izjave, ki je zelo pomembna. Prvič, smo uporabili postopek po uh, Lizbonski pogodbi. Lani smo imeli poenostavljen postopek, tokrat pa smo izkoristili celoten postopek, ki ga predvideva Lizbonska pogodba in zaradi tega imam naslednjo izjavo. Torej, Evropski parlament je sprejel um, stališče sveta z 10. Uh, 12. Uh, in sicer gre za predlog splošnega proračuna Evropske unije. Uh, proračunski postopek se je zaključil v skladu z uh, členom 3 štiristo štirinajste pogodbe. V